Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanke in poslanci, vedno mi je v veliko veselje priti v Evropski parlament. Tudi sam sem bil tu dva mandata v zadnjih 20 letih. Parlament poznam, pozdravljam tudi ključno politično vlogo, ki jo igra. Sam sem bil imenovan za komisarja za finančne in gospodarske zadeve, tudi za carinska vprašanja in za davke bom pristojen in lahko vam zagotovim, da se bom zauzemal za evropski interes. Sam sem se pripravil za to delovno področje z vso dolžno skromnostjo. Vem, s kakšnimi gospodarskimi in finančnimi izzivi se kot evropejci soočamo sam sem politično trdno prepričan v to, da smo Evropa zadnjih priložnosti. To prepričanje se je zgradilo na podlagi izkušenj. Evropske zadeve so bile vedno v prvi vrsti pri meni. Bil sem podpredsednik parlamenta, minister za evropske zadeve, podpredsednik odbora za evropske zadeve v francoskem parlamentu, tudi član Evropskega parlamenta v zadnjem obdobju minister za gospodarstvo v Franciji. In v vseh funkcijah sem se strogo zauzemal za Evropo. Če smem reči, Evropa je velika epopeja v tem stoletju. Mislim, da nas razlike bogatijo, mislim, da je približevanje narodov samo po sebi dobro. Dobro je, če govorimo z enim glasom. Prepričan sem, da nam je Evropska unija omogočila, da smo za seboj pustili tragično preteklost te celine. Posod v Evropi se letos spominjamo 100. obletnico Prve svetovne vojne in 50. obletnico rešitve izpod barbarskega nacističnega jarma. Vseeno pa kar nekaj grožen še trka na naša vrata. Sam sem po materini strani Poljak, po očetovi strani Romun. Strinjam se s tem, kar je rekel Stefan Cvajk, ki je poznal tragedijo šoje. Prepričan sem, da je združitev naše celine leta 2004 in 2007, kateri sem tudi sam prispeval kot poročevalec za pristop Romunije, države, v kateri je rojen moj oče, da je to zgodovinski trenutek za Evropo. Včeraj, danes in jutri bom evropski akter. Zame je to temeljno politično prepričanje, tudi osebno, globoko osebno prepričanje. Vendar vem, da vse manj evropskih državljanov deli to vizijo. Priznati moramo, da Evropa ni sama po sebi umevna za vse. Številni državljani so razočarani, zato ker menijo, da jih Evropa ni uspela zaščititi, da ni uspela zagotoviti potrebnega napredka. Evropo nekateri zavračajo. Evropa je včasih politično in gospodarsko nemočna. Sam kot izvoljeni predstavnik to opažam že kar nekaj let med delavci, med voljivci, ampak predal se ne bom. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci ne moremo od državljanov in mladih v Evropi zahtevati, da so še nekoliko potrpežljivi. Gospodarska kriza je prizadela državljane v Evropi, starejše, mlajše, ženske, moške v vseh državah. Ne moremo več ponuditi zgolj odgovora, ja, bodimo veseli, da imamo mir, bodimo veseli, da je prišlo do spora med nekoč sovražniki. Danes od nas pričakujejo veliko več, pričakujejo rezultate in sam bom skupaj z vašo podporo strmel k temu, da se rezultati dosežejo. Želim si, da bi vsi bili polni upanja, da bi se zauzemali za dosego ciljev. To je politično sporočilo, ki vam ga pošiljam. Evropa v zadnjih letih dosegla velik napredek. Spomnim se čustvenega ozrače v Evropskem parlamentu v letu 2004, ko je prišlo do prve velike širitve. Spominjam se tudi dolgih noči na Evropskem svetu, na ECOFINu. Vsak teden smo se srečevali zato, da bi preprečili propad bank in razpad evroobmočja. Pri tem je tudi Evropska centralna banka odigrala zelo dragoceno vlogo. Špekulacije glede razpada evroobmočja so danes neobstoječe. Vemo pa, da smo morali vsi nekaj žrtvovati in da je to bolelo. Evropa je sedaj na poti, ki vodi v boljšo finančno stabilnost. Javni primankljaj v Evropi se je zmanjšal. Evroobmočje se krepi v zadnjih letih sem sodeloval pri vseh teh bitkah. Sem strasten, predan evropejec, ponosen na to. Vendar sem tudi dovolj skromen, da priznam naslednje. Finančna in proračunska stabilnost je seveda nujna. V prvi vrsti pa naši državljani pričakujejo socialni napredek, rast, zaposlovanje. Mislim, da bi morali preprečiti gospodarski upad na naši celini in zato se bomo morali vsi boriti. Zato bom delal skupaj z vami. Gospen gospodje, danes sem vesel. Vesel sem, da lahko v celoti spodbujam splošni interes Unije komisija skupaj s parlamentom predstavlja bistvo metode skupnosti. Sam sem pripravljen na delo. S predsednikom Junckerjem sem takoj po evropskih volitvah začel govoriti o tem. Veselim se sodelovanja z njegovo ekipo. Veselim se sodelovanja s podpredsedniki in komisarji. Mislim, da bomo vsi morali pokazati modrost. Vsak bo moral biti odločen, če želimo, da Evropa najde pot iz krize. Sam sem pripravljen prispevati k temu, kolikor le lahko, seveda v duhu kolegijalnosti, kajti duh kolegijalnosti je tisto, kar dela Evropsko komisijo močno. Dobro poznam vlogo te institucije in komisarjev. Rad bi pozdravil tudi odlično sodelovanje z dvema predhodnikoma, Olijem Renom in gospodom Šemetom ter gospodom Brnjejem. Z njimi sem sodeloval kot minister. Gospe in gospodje, ogromno dela nas čaka na številnih področjih. Upam, da me boste pri tem podprli, ker je to politična in demokratična nuja. Načrt imamo. Pripravili smo skupen načrt za prihodnjih pet let. Ta načrt je zelo zahteven. Od nas zahteva, da ponovno zaženemo evropsko gospodarstvo, ki naj služi državljanom in podjetjem. Če želimo to doseči, potrebujemo jasne usmeritve. Vse svoja prizadevanja bom usmeril v to, da zagotovimo stabilnost gospodarstva in da zaženemo gospodarsko rast. Ne smemo zoprstavljati teh dveh ključnih vprašanj. Osebnim napadom se moramo izogniti vemo, da rasti ne moremo zagotoviti, če ne bomo zmanjšali primankljaja in zadolženosti javne in zasebne. Je pa res, da brez zadolževanja težko dosežemo rast, najti bo treba ravnotežje. Spoštovati je treba proračunska pravila v vseh državah članicah. Ene države v tem oziru ne smajo biti preveč samozadostne, druge ne preveč oklevajoče. Za vse države morajo veljati ista pravila, velike in majhne države. Sam bom pravičen, objektiven sodnik. Za čisto vse velja, čisto vse, da morajo igrati po skupnih pravilih. Mislim pa, da moramo poskrbeti tudi za politično mešanico na evropski ravni. Kaj to pomeni? Uh, pregledati je treba strategijo Euro, Evropa 2020, tudi smernice, ki jih je predstavil Jean-Claude Juncker. Mislim, da je to odlična priložnost za to, da se pogovorimo o teh bistvenih vprašanjih. Sam sem pripravljen okrepiti evroobmočje. To pomeni, da bomo po eni strani poglabljali politično in institucionalno arhitekturo, delovanje, instrumente. Sočasno bomo nadaljevali s širjenjem tega območja na druge države, ki izpolnjujejo merila. Sam sem se trdno boril za to, da ohranimo evro tudi v času krize. S kolegom Dombrovski sem bom to počel še naprej. Mi skupaj smo globoko prepričani v prihodnost skupne valute. Poleg tega sem odločno predan temu, da ponovno vzpostavimo rast. Ne moremo in ne smemo dopustiti, da se ponovi katastrofalen scenarij v prihodnjih desetih letih. Šest let po izbruhu krize je raven naložb v Evropski uniji še vedno 17 odstotkov niže, kot je bila leta 2007. Jean-Claude Juncker je že povedal, da bomo za naložbe namenili dodatnih 300 milijard evrov. Evropa potrebuje javna in zasebna sredstva, zato da se ustvarijo nova podjetja, da se oblikujejo nova delovna mesta, da se postavi infrastruktura, ki jo potrebujemo za prihodnost. V prihodnih mesecih bom skupaj z kolegom Ahilom in Katajnenom delal v tej smeri. Upam tudi, da bo ponovna rast prinesla socialno pravičnost za državljane. Popraviti moramo škodo, ki jo je storila gospodarska kriza. Gospodarska kriza je povzročila preveč trpljenja ženskam in moškim povsod po Evropi. Tu ne moremo niti ne smemo sprejeti tega, da je brezposelnost v evroobmočju 11 odstotna, 23,3 odstotna, če govorimo o mladih. Ustvariti je treba delovna mesta za prihodnost. Mladim je treba povrniti zaupanje v Evropo. Skupaj z Marian Tyson se bova ukvarjala s tem. Potem je tu še vprašanje socialne pravičnosti. Tudi ko gre za davčno politiko. Na tem področju se bom boril proti davčnim oazam, izogibanju plačevanja davkov, davčnim goljufijam in tako naprej. To je pomembno iz gospodarskih in etičnih razlogov. Bančni tajnosti v Evropi smo naredili konec, na tej poti bomo še ustrajali. Skupina G20 je sprejela odločitev, da mora sistematična izmenjava informacij postati standardna na evropski in globalni ravni. Lahko računate na mojo podporo v tem oziru. Sam bo podporil tudi 11 držav članic, ki so se odločile da vzpostavijo davek na finančne transakcije preko okrepljenega sodelovanja. Kot minister sem podprl to pobudo na začetku skupaj s kolegom Šojblejem. Še naprej se bom zato zauzemal kot član Evropske komisije. Nikar ne pozabite na carinsko politiko. Carinska politika se dotika zelo konkretnih vprašanj, ki so pomembna za varstvo državljanov in MSP-jev v globaliziranem svetu. Skupaj bomo morali sodelovati zato, da uveljavimo tudi nov carinski zakonik in sicer do maja leta 2016. To je ključna naloga, pri kateri bom tesno sodeloval z odboroma IMKO in INTA. Tako, to so področja, na katerih želim delati ob vaši podpori. Žan-Klot Juncker pravi, da bi morali biti bolj učinkoviti, bolj politični, bolj koherentni kot komisija. In znotraj te komisije bom zagovarjal evropski interes, celo evropski gospodarski interes bi si drznil reči. Strogo se bomo držali skupnih pravil. Spodbujati je treba skupne pobude, ki bodo prispevale k rasti in zaposlovanju številnimi sem se srečal, vem, kakšna vprašanja boste zastavljali, sem francos, sem socialdemokrati, tega ne moram zanikati, niti tega ne bom zanikal, ne bom zardeval zaradi tega. Lahko pa neposredno jasno povem, da ne bom v funkciji komisarja zagovarjal ene stranke ali ene države. Sem evropski komisar, ki bo deloval neodvisno nepristransko, ne glede na nacionalne interese. Skupaj z vami želim uveljavljati evropski interes. Že prej sem rekel, da smo Evropa zadnjih priložnosti. Sam sem trdno prepričan, da je Evropa čudovit politični projekt, ampak kot vsak politični projekt, tudi ta lahko propade. In če ne bomo skrbni, lahko tudi ta projekt umre potrebujemo jasne usmeritve. Sam sem pripravljen tesno sodelovati z Evropskim parlamentom skupaj z vami, z čisto vsakim izmed vas, z vsemi političnimi skupinami v kontekstu obeh generalnih direktoratov, ki sta pod mojim nadzorom. Okrepiti je treba dialog, sam spoštujem vaš parlament, sam sem imel to čast in veselje, da sem bil član parlamenta. Sam sem opravljal ogromno funkcij, bil sem evropski poslanec, nacionalni poslanec, bil sem minister v nacionalni vladi. Vem, kaj vse nas čaka. Zagotovo bom sodeloval z vami, ker je to ključnega pomena. Gospe in gospodje, sam bom skrben komisar, predvsem bom skrbel za demokracijo. Upam, da se bomo skupaj lotili izzivov sam sem pripravljen iskreno odgovoriti na vprašanje, ki jih boste zastavili na tem zaslišanju, ne glede na to, kakšna bodo. Hvala.